Uh, Kolegice in kolegi, bomo začeli. Kot prvo pozdravljam komisarja uh, Krmenija Velo in bomo kar začeli z razpravo. Nimo ravno veliko časa, kaj ti komisar mora v petih hoditi. komisarja smo prosili, da pride sem. Tudi zato, ker moramo razpravljati o EU politiki za biotsko raznovrstnost. Najprej uvodna izjava komisarja, kot običajno, potem pa še eh, prvi krok vprašanj, najprej koordinatorji in potem bo komisar kot prvo odgovoril in potem gremo naprej še na drugi krok vprašanj. Uh, Torej, gospod komisar, vam kar predajam besedo. Torej, prosim za vodno izjavo in potem gremo naprej. Hvala lepa, Giovanni. Gospod predsednik, poslake, poslanci. Kot prvo, hvala lepa, da ste me ponovno povabili v ta odbor. Rad bi vam predstavil eh, rezultate eh, tega poročila o stanju narave. Pred nekaj tedni je komisija predstavila to stanje in to poročilo je zelo pomembno za trenutni pregled ustreznosti zakonodaje na področju narave in tudi pomemben del umestnega pregleda za strategijo za biotsko raznovrstnost. Rad bi vam povedal nekaj informacij glede trenutnega stanja pri vseh teh področjih. Po zelo dobrih razpravah eh, z ministri na neformalnem eh, srečanju Sveta za okolje maja je to sedaj odlična priložnost, da tudi poslušam vaše stališča. Eh, in pripombe s tem v zvezi. Torej, najprej poročilo o stanju narave. Mislim, da smo lahko zelo ponosni na to poročilo, kajti to je najbolj ambiciozen uh, niz zbiranja podatkov v EU glede habitatov in pa vrst. To smo dosegli ravno zaradi odličnega sodelovanja med državami članicami ter pa evropskimi institucijami. Še posebno bi rad izpostavil pomembno delo Um, Evropske agencije za okolje, kajti ta agencija je odlično zbrala in pa analizirala vse relevantne podatke. No pa kar nam te številke potem povedo in pa kakšne so možne posledice iz tega? Evropejci smo izoblikovali um, pokrajino in pa naravo um, dolga stoletja, smo vplivali na vse to, ampak sploh v zadnjem stoletju uh, se te spremembe vedno bolj pospešujejo, naprimer uh, eh, intensifikacija kmetijstva, potem gradnja infrastrukture ter pa širitev mest. Enako je, imamo tukaj še eno snaževanje in vse to je uh, zelo škodljivo vplivalo na naravo. Izhodišna točka za našo zakonodajo na področju narave je bila to, da zaustavimo takšen propad in pa da ponovno spostavimo habitate, kjer je to mogoče. Tako da na ta način lahko zagotovimo dolgoročno preživetje nas in pa narave. In mi smo čisto odvisni od narave, to je jasno. To je zelo hud izziv pred, pred nami in sem prepričan, da se strinjamo, da je to še vedno, tudi danes, zelo velik izziv. No, narava pa se eh, včasih precej počasi odziva na naše ukrepe tukaj dobra novica to, da je uveljavljanje naših uh, eh, zakonodaj sedaj postalo uspešno in je že obrodilo prve sadove. Naprimer, um, vidre in pa druge vrste um, se ponovno širijo po Evropi, enako velja tudi za nekatere uh, ptice in prav tako so uh, projekti za obnovitev habitata iz programa LIFE uh, ponovno začeli um, biti uspešni. Narava 2000, natura 2000 je temelj naše zakonodaje in eh, tudi na to smo se ozrotočali v našem poročilu. No, kako učinkovita je ta zakonodaja? Uh, naj vam povem še eno dobro novico. Potrebili smo, da ima ta mreža zelo uh, dober učinek stabilizacije na trende habitatu ter pa vrst, ki so še vedno ogrožene. Enako je tudi za populacije ptic, eh, tudi um, te so bile sedaj bolje zaščitene ravno zaradi zaščite pokrajine. Sedaj imamo eh, pri teh zaščitnih pticah predvsej boljše trende, kot pa pri tistih, ki niso zaščitene. No, ni vse idealno in še vedno izgubljamo biotsko raznovrstnost in kar veliko število vrst in pa habitatov. Uh, vedno manj je. Vedno manj je in res je, da investicije v naravo, kjer smo jih. Um, napravili, so bile zelo smotrne. To velja eh, glede tega, kako smo obnovili populacije vrst in pa habitatov, kot tudi za to, da smo predvsej um, izboljšali storitve, ki jih um, naravni habitati ponujejo okolju in pa družbi. No, ampak zaenkrat še nismo dosegli zadosti velikega napredka za naše zastavljene cilje iz strategije za biotsko raznovrstnost eh, v Evropski uniji torej kakšni so največji izzivi v zvezi z naravo. Celotna slika je precej jasna. Eh, pri terestrialnih vidikih eh, lahko predvsem omenim učinek kmetijstva, ta je še vedno najbolj znaten. Potem eh, pomorski dejavniki, uporaba pomorskih virov ter pa onesnaženost imata največji učinek. Ti rezultati niso presenetljivi ampak na vsak način bomo morali narediti več, glede ga, kako poskati najboljše rešitve za to, da se lotimo najbolj relevantnih vprašanj pred nami. Eno ključno področje, ki ga moramo obravnavati, je uporaba sredstev EU. Ta sredstva so odlična priložnost za podporo eh, restauraciji in obnovi eh, Nature 2000, ampak pogosto sredstev nismo v celoti učinkovito izkoristili. Države članice so prav tako tudi včasih precej počasi uveljavljale zakonodajo EU na področju narave. Celo 20 let po sprejetju zakonodaje, um, torej zakonodaje za habitat, um, je še vedno stvar v tem, da um, pogosto nismo dosegli ciljev za zaščito in pa obnovo habitatov. Še vedno nismo dosegli um, popolne zaščite na področju pomorstva in ravno na to sem osredotočil kot komisar pristojen tudi za pomorske zadeve in ribištvo. Veliko je kršitev pri tem in ravno zato imamo veliko težav in to ima zelo hude posledice. Zato moramo tukaj storiti več in morda pripraviti še nove rešitve. In sedaj sem že pri um, pregledu ustreznosti, fitness checku za naravo. Preden podam zadnji pregled informacij, bi vas rače spomnil to, da podpredsednik Timmermans in pa sam vse skozi ponavljava to, da ta komisija ne namerava zniževati eh, ravni ambicij na področju zakonodaje za naravo. To stališče so izrazili tudi številni ministri na neformalnem srečanju sveta, uh, meseca maja. Zavedam se tega, da je pred nami veliko kočljivih točk in da je marsikdo zelo občutljiv um, glede tega projekta in nekateri so postali že kar nestrpni. Številni med vami ste me poprašali o tem, kaj naj um, storimo z pticami in pa z direktivami glede habitatov. Torej, kakšni ste naši načrti, ste poprašali. Lahko rečem samo to, da bomo najprej zaključili javno posvetovanje in pa e, evalvacijo in šli potem bomo šli naprej. Ta tema je zelo, zelo pomembna in ne moremo um, tukaj biti prehitri. Najprej moramo zelo poglobljeno razmišljati um, o teh vprašanjih in priti do nekih sklepov. Lahko vam povem, da je veliko akterjev sprejelo kar pomembne zaveze. To velja za nevladne organizacije, pa tudi za kmetijske in ribiške organizacije, za um, lovce in pa različne poslovne sektore. Vsi ti imajo zelo um, velik interes pri tem. Zato sem prepričan v to, da bomo s to evalvacijo uspeli priti do dobrih sklepov in potem lahko tudi pripravimo najbolj učinkovit in smiselen odgovor na to. Prav tako lahko rečem tudi to, da so zaenkrat kolegi iz država članic vse skozi podpirali ta pristop naših služb komisije in upam, da lahko računam tudi na vašo podporo pri tem. Javno posvetovanje se bo končalo 24. Eh, julija. Že sedaj smo dobili kar veliko povratnih informacij in sicer več kot 200 eh, tisoč eh, ljudi, več kot 200 tisoč ljudi se je oglasilo pred tem in to je um, najviše številka za kakršnokoli javno posvetovanje. In na konferenci v Bruslu, konec oktobra bomo predstavili pa rezultate iz te analize in prosim, da pridete na to konferenco. Takrat bomo potem tudi eh, predstavili um, rezultate prvega fitness checka in to na začetku leta 2016. Potem ima tukaj še mestni pregled strategije za biotsko raznovrstnost um, pročilo o stanju narave, je tudi pomemben del tega mestnega pregleda strategije za biotsko raznovrstnost, kar bomo posneje obravnavali uh, to jesen. Ta mestni pregled bo upošteval dosežen napredek in prav tako bomo gotovili, kje so še vrzeli pri izvajanju in na ta način lahko potem akterje obvestimo o tem, kaj je treba še storiti. Želimo, da nekateri akterji stojijo več za to, da bi dosegli evropske in pa globalne cilje za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Prav tako bo to tudi dobra podlaga za naše razmišljanje o pregledih sektorske politike in pa reformah, kot naprimer eh, skupna kvatijska politika in pa pregled eh, večletnega finančnega okvira, kot dva primera. Rezultati umestnega pregleda bodo potem tudi pomemben del postopka pretvorbe globalnih ciljev za trajnostni razvoj v eh, ukrepe na ravni Evropske unije želim, da bo to poročilo um, več kot samo razmišljanje um, o teh ciljih. V tem poročilu bi morali doseči više cilje, torej um, velike ugotovitve glede tega, um, kaj se lahko zgodi, če ne bomo uspešni pri teh prizadevanjih. Prav tako bomo povdarili to, kako pomembna je biotska raznovrstnost in pa ekosistemi, kajti to je dejanski naravni kapital. In to mora biti kritično gonilo in ravno v to moramo vlagati in to čim več in čim hitreje. Kot smo nedavno um, razpravljali med zelenim tednom, je jasno, da smo dosegli znati napredek. No, ampak um, to ni zadosti. Še vedno ne bomo dosegli svojih ciljev do leta 2020. Storiti moramo precej več, um, če želimo to doseči. Sploh, ko gre za integrirane biotske raznovrstnosti v sektorske politike in pa v izvajanje. Na ta način lahko potem zagotovimo to, da um, bomo videli, kakšna je dejanska vrednost. Zaenkrat se je ta vrednost pred tej deprecirala. Torej, um, to se je pogosto zgodilo v preteklosti, ampak sedaj mislim, da Evropski parlament bo tudi pripravil poročilo na lastno pobudo in to poročilo zelo pozdravljam. Potrebujemo nov zakon. Uh, kajti samo tako bomo dosegli svoje cilje do leta 2020. Samo če bomo združili vse tri dimenzije trajnostnega razvoja, kar pomeni uh, ekonomski, uh, socialni in pa uh, okoljski vidik, samo tako bomo uspeli priti do uspešne Evrope, zdrave Evrope, ki bo zagotovila dobro, varno prihodnost za vse evropske državljane. Vsi moramo delati na tem, da pridemo do um, bolj celostne analize in pa uporabe biotske raznovrstnosti in pa ekosistemov, kajti to je podlaga za naše zdravje in našo blaginjo. Prav to je bila tema zelo uspešnega zelenega tedna to leto in ta tema je tudi v spredju naše agende za rast in delovna mesta. Za zaključek naj povem še par osebnih pripomp, kajti sem iz zelo majhnega otoka in dobro se zavedam tega, kako pomembni so omejeni naravni viri. In prav zato moramo še toliko bolj skrbeti za te vire, zaradi nas in pa zaradi naslednjih generacij. In v tem kontekstu je previdnostno načelo izjemno ključno. Bolje, da sedaj preprečimo škodo, kot pa da potem izvajamo korektivne ukrepe, kajti stroški bodo potem toliko višji naše gospodarstvo, gospodarska rast in delovna mesta bodo predvsej bolj trajnostni in koristni, če bomo vse to utemeljili na spoštovanju narave, ne pa na škodo narave. Prav zato sem zato, da še vedno eh, nadrujemo za močno zakonodajo EU na področju narave in to poročilo o stanju narave je dober dokaz za to. Sedaj skupaj moramo storiti še več, kot pa smo. Moramo izboljšati uveljavljanje zakonodaje povečati naložbe v naravo ter pa eh, predvsem omrežje Natura 2000 moramo bolje upravljati, kot pa smo ga v preteklosti. Hvala lepa za vašo pozornost in se veselim vaših pripomb oziroma vprašanj. Hvala lepa, komisar Vela. Sedaj pa prvi krok vprašanj. Najprej Ivo Belet, Evropska ljudska stranka, ampak gledajte. Eh, časa ni veliko. Po dve minuti, prosim, vsak. Ivo, prvi. Hvala lepa, predsednik. Ja, to ni veliko, ampak vseeno. Gospod komisar, dobrodošli v našem odboru. No, strategija za biotsko raznovrstnost. Eh, vsi smo se dogovorili o tem, skupaj z državami članicami, imamo te cilje do 2020 in pa 2050. In sedaj seveda želimo iti po tej poti tega se danes ponavljal in mislim tudi, da ne smemo še naprej poslabševati stanja okolja. Tukaj imamo tudi uh, The State of Nature in the EU, torej stanje narave v EU. To brošuro smo tudi mi prebirali. In prej ste omenili določene um, ptice in pa vidre, vse to se obnavlja, um, torej um, populacija je večja. To je dobro, ampak nekatere številke pa niso tako zelo pomirujoče, ampak so slabše. Dejali ste, da moramo vlagati v naravo, mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Potem naprej. Moramo uskladiti socialno-gospodarski razvoj in pa naravo, okolje. Naprimer, gradnja infrastrukture in pa financiranje tega. Tu gre za ceste, pa tudi za železnice, magoče povezave in podobno. Tudi to mislim, da bi morali upoštevati. Potem naprej pozdravljamo to javno posvetovanje, o katerem ste govorili in eh, seveda ne morete dati tukaj bolj podrobnih številk in pa dejstva, ampak zelo nas zanimajo rezultate tega posvetovanja. Potem um, me zanima, ali boste podali konkretne predloge uh, glede dveh najpomembnejših direktiv. In prav tako me zanima, ali boste vse skupaj spremenili, vse skupaj, ali pa se boste osredotočili samo nekatere člene, pri čemer je treba poštevati to, da imamo um, te cilje do 2020 in pa 2050. To je bistveno imeti pred očmi. Uh, Prav tako ne smemo biti dogmatični. Prej ste omenili vse te aktere, kmete, lovce in druge, sploh kmeti. Um, pogosto želijo zelo povezati kmetijstvo in pa okolje. To seveda niso medsebojni sovražniki, ravno kmeti so najbolj zainteresirani za to, da bo okolje preživelo na daljši rok in da bo zdravo. Zato mislim, da je ta povezava med vsemi akterji zelo bistvena. Torej vprašanje za vas, kako se boste lotili teh morebitnih sprememb um, direktiv o pticah in pa o habitatu. Hvala. Hvala, Matija Zgrote. Najlepša hvala, gospod komisar. V času zelenega tedna Evropske unije ste še enkrat povdarjali, da je Natura 2000 ena od najbolj uspešnih zgodb Evropske unije. To je dejstvo, ampak ta projekt še ni posebno končan. Območje, ki jih pokriva Natura 2000, habitati, potem varstvo ptic in še drugi elementi, se še izvajajo. To so še odprte stvari opazamo pa, opažamo pa tudi trend, da se stv, želi stvari nekako vrniti nazaj, da se želi stopiti korak nazaj. To smo slišali v pregledu trenutne, uh, trenutnega izvajanja zakonodaje. Včasih mi kakšen uh, volivec ali kdo pove, da stvari ni tako preprosto izvajati. Bil sem na sestanku lokalne skupnosti in dejali so mi, da je šlo za, tudi za nek incident, ko je prišlo do požiganja določenih območij, ker jih niso želeli uvrstiti v Natura 2000, tisti, ki pa so zagovarjali mm, Natura 2000, okoljevarstveniki pa so potem morali pod policijskim spremstvom biti pospremljeni do zborovanja. Ogromno ljudi ne želi uh, varovati okolja, podpirati narave. Spet drugi pa so militantni zagovorniki um, varstva okolja. Ampak kot je dejal Ivo Bele, tukaj ne smemo delovati drug proti drugemu, ampak drug z drugemu. 5,8 milijona evrov stane izvajanje um, teh projektov, na koncu pa bomo iz tega dobili koristi v višini 200 do 300 milijard evrov. Mislim, da številke govorijo same zase. Večkrat jih moramo uporabiti v razpravah, tako da lahko ljudem odpremo oči. Natura 2000 ni samo nek eh, privesek, ampak nekaj, s čemer lahko izboljšamo tako naravo, kot tudi naša življenja. Na to moramo dati eh, večji podarek v prihodnosti. Tudi v parlamentu bomo v poročilu na lastno pobudo govorili o tem in skušali stvari speljati na pravo pot. Se mi zdi pa zelo dobro, da lahko o že predlagani in že potrebni zakonodaji še razpravljamo. Je treba pa komunikacijo speljati na boljši način. Ni treba stvari kar ustavljati ali pa stop, eh, stopiti korak nazaj, ko gre za izvajanje natura 2000. Da samo preučimo, kako, kakšno je stanje, potem pa gremo naprej. Toliko razmislite, gospod komisar. Hvala. Hvala, um, gospod Mesmeker. Voziter, welkom komisaris eh, uh, eh, in the komisiji. Hvala, dobrodošli, gospod komisar. Dobrodošli v naš odbor za okolje. Na no, sam bom poročevalec eh, za to omenjeno temo v imenu odbora Envi. Gospod komisar, včasih se zdi, da ste obrali sedaj drugačen pristop kot pa prej. Eh, morda zaradi gospodarskega pritiska in pa socialnih stisk. In sedaj se pogosto zdi, da okoljevarstva zakonodaja škodi eh, gospodarskemu razvoju. Vsaj tako se zdi. Ampak dejstva pa so drugačna. Naprimer, Evropski gospodarski forum je sprejel sklep, da ravno izguba bio raznovrstnosti pomeni en izmed največjih eh, težav za gospodarstvo. V Flandriji imamo zelo eh, pomembne študije, podkrepljene z jasnimi številkami, ki kažejo, da je to res. Sedaj se srečuje tam znanstveniki in so začeli biti plat zvona. Kajti sedaj je res jasno, da um, okolje ne škodi gospodarstvu, okoljski standardi ne škodijo razvoju ekonomije. To je čisto napačen vtis. V nekaterih regijah imamo dobre načrte, ki usklajujo in gospodarstvo in okolje. To je zelo, zelo pomembno. Tega se pogosto zavedajo tudi podjetja. Pa še nekaj. V poročilu o stanju narave za 2015 je um, bilo zapisano, da smo sedaj res eh, tik pred polnočjo, torej da je stvar nujna. Sedaj mislim, da moramo tukaj storiti še več in bomo imeli dobre rezultate. In zato imam tole vprašanje. Stvar je v tem, da so besedila gotovo v redu, ampak problem je v tem, da se ne izvajo v celoti. Kaj bomo storili za to, da se te smernice za Natura 2000 bolje izvajo? Kako bi lahko spodbudili države članice, da bodo bolj zgledno delovale? In prej moram reči, da je bilo čudno slišati to, ko je podpredsednik Timirmans dejal, Timirmans dejal, da je treba modernizirati direktive um, glede selivk in pa habitata. Ja, morda, ampak ali ne bo najprej počakal na rezultate pregleda ustreznosti, fitness čeka. Jasno je, da moramo najprej poiskati dejstva, pa številke in šele potem stvari spreminjati. To mislim, da je zelo jasno. Hvala lepa, uh, gospod Grebrandi. Hvala lepa, gospod predsednik in dobrodošli, gospod. Eh, komisar, hvala lepa, da ste predstavili to poročilo sta narave v tem odboru. Ne bi ponavlja za prejšnje govorce, bi pa rad podaril nekaj pomembnih stvari. Ko ste tudi sami povedali, um, je trenutna zakonodaja za področje narave uspešna. Kjer je bilo to dejansko uveljavljeno? Kjer je bilo to uveljavljeno, je bil dosežen res dober uspeh. To je zelo pomembno. Uh, Potem kot drugo, narava nam daje vse na voljo, vse, kar potrebujemo. In vrednost, korist narave je neskončna in to moramo zaščititi. No, poročilo pa govori tudi o grožnjah za biotsko raznovrstnost in pa naravo. Uh, sploh je tukaj zelo izpostavljeno kmetijstvo, skoraj da 50 odstotkov um, takšnih um, zemljišč so kmetijsk, kmetijska zemlišča. In zato moramo ravno tukaj najbolj zaščititi biotsko raznovrstnost. No, z ozelenitvijo SKP pa smo, mislim, da doživeli polom. Um, in parlament in država članice so razvodenele zakonodajo in to zelo znatno. No, ampak sedaj pa države članice to zakonodajo uveljavljajo v praksi in uh, sedaj so še dodatno v praksi razvodenele ukrepe. Se mi je zdelo, da je stvar že do konca razvodenela, ampak očitno se da še bolj. Uh, zato me zanima, kaj boste naredili uh, skupaj s komisarjem Hoganom s tem v zvezi. Pa še druga politična področja, kaj pa tukaj? Lahko se sredotočimo na zakonodajo za naravo in pa uh, na proračun Life. Ampak kaj pa druga področja, kaj pa naprimer kohezijska politika, regionalna politika ali pa Junkerjev naložbeni načrt? Tukaj bi lahko postavili precej strožja merila za naravo in pa biotsko raznovrstnost, ravno za ta politična področja, ki sem jih navedel. In potem še nekaj, finančni del je seveda ključen, vsi vemo, da nijemo zadosti denarja za to. Imam, pa, imamo 3,4 milijarde evrov za to finančno obdobje za LIFE, obenem pa imamo 22 milijarde evrov za um, to schemo za okolje in kmetijstvo. No, pa Evropsko računsko sodišče je dejalo, da praktično ni nobenih eh, učinkov za okolje iz tega naslova. Ali bi tukaj lahko kaj storili, me zanima. Pa še nekaj za konec. Ali se strinjate z menoj, gospod komisar, o tem, da ta um, dokument State of Nature izpelje zelo pomemben sklep, namreč, da moramo storiti več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 podivati. Tukaj je zelo pomembno, kaj lahko storimo z rezultati tega postopka posvetovanja. Tukaj moramo zagotoviti to, da se rezultate posvetovanja potem dejansko tudi uveljavlja. Zato upam, da bo to koristen projekt. No, sedaj pa imam še vprašanje. Nekatere države niso zadosti podpirali biotske raznovrstnosti, smo pogosto slišali, nekateri so kritizirali določene države, čež da niso izpolnile vseh meril in pa zavez. Ampak ali se mi zavedamo, da naše politike niso dosledne? Tukaj je bilo govora o kmetijstvu, zato naj navedem en primer s tem v zvezi. Naprimer, ribniki. Um, pogosto imamo uh, v nekaterih državah veliko ribnikov in veliko denarja se namenja za obnovo in pa vzdrževanje teh ribnikov in umetnih jezer, ampak pogosto vemo, da so ta umetna jezera lahko zelo škodljiva za okolje. Pogosto to tudi znižuje biotsko raznovrstnost. Pa še en primer. Biomasa. Večkrat smo dejali, da moramo več ulagati v obnovljivo energijo. Ampak vemo pa tudi to, da nekatere države članice škodijo krajin in pa biotski raznovrstnosti, če pretiravajo z obnovljivo energijo. Pogosto se potem sploh ne da popraviti narejene škode. Zato me zanima, kako je s tem. Torej, ni prave doslednosti tukaj v parlamentu in pa komisiji in pa v EU glede teh politik. če tukaj želimo dajati na svet državam članicam, potem moramo najprej pomesti pred svojim lastnim pragom. Tukaj. Pa še nekaj. Govorili ste o strategiji za biotsko raznovrstnost, govore o invazivnih vrstah, torej o tujih vrstah. Uh, to je ogromen problem in zanima me, kaj bi tukaj lahko naredili. Hvala. Hvala, gospod Eichhardt. Hvala lepa, gospod predsednik, in eh, hvala, komisar Vela, za to, da ste razložili to, kar želite storiti in pa kakšen je proces. Mislim, da so kolegi že poprašali uh, večino teh stvari. Tukaj mislim, da je jasno, da ne zaupamo tem projektom. Sveda lahko rečete, ja, um, ne vem, treba si pogledati te trenutne direktive in ali so te uspešne ali ne. Ja, v redu. Uh, Um, to se sliši lepo, ampak potem, zatem pa imamo izjave komisije in kot je povedal kolega, um, gledajte, podpredsednik Timerton se je že sedaj dejal, da moramo te stvari posodobiti. Ja, seveda lahko imamo javno posvetovanje, lepo, ampak kaj to potem pomeni, če so sklepi že narejeni in jih je komisija v bistvu že objavila. Pa še nekaj, če si pogledamo javno posvetovanje, uh, tukaj je velik podarek na tem, kako drago je bilo izvajanje. Uh, ali smo dobili delovna mesta, vrednost ali ne. Kakšni pa so razlogi za ta vprašanja? Kaj ti največja težava, kot vsi vemo, je pomankanje dobre um, uporabe zakonodaje. Ni pravega izvajanja in v javnem posvetovanju se ne osredotočate na to področje. Uh, in potem rečete, ja, seveda ne bomo zniževali standardov in pa ambicij, a pa po drugi strani pa boste sedaj v javno posvetovanje poprašali ljudi o tem, um, koliko bo pa vse skupaj stalo. Kaj tukaj sploh počnete? Moram reči, da sem se malce izgubil, ne vem, kaj sploh želite doseči in sploh mi ni jasno, kaj boste potem predlagali. To pa še toliko manj, zato imam jasno vprašanje. Zakaj v javnem posvetovanju ni? praktično nobenega podarka na tem, da ni pravega izvajanja. To slabo izvajanje je pravi problem. In kaj boste storili za to, za boljše izvajanje? Ne pa, da boste ponovno pogledali te direktive. Prej ste rekli, ja, ta direktiva je uspešna. V redu, če je to uspešno in če ne boste znižali ambicij, v redu, potem bi morali govoriti o uveljavljanju oziroma slabem uveljavljanju, ne pa o tem slabem projektu, kajti to sedaj samo znižuje naše zaupanje. Hvala. Thank you very much and now... Hvala. Pediccini, prosim. Ma, grazie, presidente. Gra... Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar. Jaz bom nadaljeval z besedami Basa Eichhauta, torej bom zastavil zelo kratko vprašanje Bioraznolikost v Evropi se je izjemno poslabšala v preteklih letih, ampak nekaj je tudi zgodb o uspehu, kjer so direktive iz Nature 2000 bile izvedene tako, kot je treba. Na ta način eh, so se vrnile eh, nekatere živalske vrste, druge pa so bile ohranjene. No, torej, če se vrnem k vprašanju Basa Eichhauta. Kaj namerava storiti komisija, kaj nameravate storiti vi v eh, primeru tistih držav članic, ki ne izvajajo ustrezno eh, te direktive in eh, zaradi tega državljanov ne zagotavljajo prednosti, ki jih ta direktiva predvideva? Hvala. Sedaj pa, gospod komisar, beseda je vaša za te odgovore. Ja, hvala lepa, hvala za zanimivo vprašanje najprej uh, Ivo. Torej, um, to poročilo o stanju narave in kakšen je bil dosežen napredek, ne bo zelo jasen. Najprej imamo poročilo o stanju okolja, potem poročilo o stanju narave in to drugo je um, ponovilo to, kar smo že prej vedeli. Ja, res, dosežen je bil napredek, ampak čeprav smo dosegli napredek, nismo dosegli vseh ciljev. In poleg tega, obe poročili sta opozorili na to, da če bomo nadaljevali po starih poteh, potem bodo v prihodnosti težave hujše. In zato me zanima, gledajte, uh, eh, najprej pogledajte to poročilo o stanju okolja, potem narave, uh, in potem se lahko vprašamo, ali bomo hodili po stari poti. In o tem sedaj ne odločam samo jaz. Mi smo vsi skupaj pri tem uh, vključeni tukaj, zato o tem razpravljamo in skupaj se moramo odločiti o tem. Potem javno posvetovanje. Mislim, da bodo cili isti in sicer kako bomo dosegali svoje cilje. Ivo. Uh, prav tako si omenil tudi kmete in bom poznaje prešel na to, ker ja praviš, eh, kmete so naši zavezniki in najboljši prijatelji. In naj to razložim. Glede, dobri kmete so naši zavezniki, dobri kmete so naši prijatelji, ampak moram pa vedeti to, da imamo dobro kmetijstvo, dobre kmete Prav tako pa tudi slabe kmetije, oziroma slabo kmetijstvo. In to pa tudi vendar moramo nadzirati. Potem Matijas, hvala lepa za to vprašanje. Torej, Natura 2000. Ja, je bil dosežen napredek, sploh, ko gre za uh, eh, zemlišča, ampak če govorimo o biotski raznovrstnosti, praktično vedno pozabimo na to, da imamo raznovrstnost v 30 odstotkih um, sveta in potem 60 odstotkov, to so pa oceani, oziroma um, morja. Okoli 60 odstotkov zemljišč je Natura 2000, v morju pa samo 4 odstotke je Natura 2000, drugo pa ne. Se strinjam s Matijasom, uh, glede tega, da ne smemo delati korakov nazaj. Uh, glede preglede ustreznosti. Seveda ne moramo iti nazaj, to je jasno, pa ne samo to, ravno obratno. Moramo gledati v prihodnost, kajti včasih naredimo takšno napako in včasih poskušamo gotoviti to, ali je obstoječa zakonodaja skrivi, ali so sedajšnji cili primerni um, za te izzive. In gledajte, prihajajoči izziv v prihodnosti bodo večji, kot pa so tisti danes. In moramo torej obrati drugačen pristop, moramo misliti na večje izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. To so ti cili, s tem projekti lahko pomagamo doseči čim večje uspehe. Matijas, vem, da si bil med svojimi voljivci zelo uspešen, Eh, glede nekaterih projektov eh, za vodo. Potem, ko govorimo o stroškovni učinkovitosti, eh, ja, seveda ti projekti so pomembni, ampak niso pa dovolj. Ko govorimo o stroškovni učinkovitosti in pa teh analizah, potem lahko rečem, da se pogosto zgodi, da se te analize opravi samo z vidika denarja, torej samo monetarno gledano, uh, piše ja, strošek je 100, Eh, ne vem, korist pa ne vem, 150 ali pa 80. Pogosto pa pozabimo na okoljske učinke. Zato mislim, da moramo um, tukaj razmišljati drugače, kot pa smo prej. Potem Denis Marker, uh, vi boste poročevalec in upam, da lahko skupaj sodelujemo pri tem. Um, torej, kako se dojema gospodarski pritisk ja, ta percepcija, češ da je okolje vedno osko grlo za gospodarsko rast, ja, to obstaja, ampak se tudi vedele spremenja. In še vedno se moramo boriti za to, da se ta trend spremen, spremenja. Danes eh, veliko ljudi, sploh mladi, um, vedo, da je naše gospodarstvo odvisno od biotske razvrstosti. Ne vem, katerikoli izdelek, um, obrtni izdelek, katerikoli proizvod. Um, karkoli že vzamete, lahko vidite, um, da je povezana z biotsko raznovrstnostjo in z naravo. In tukaj je stvar čisto jasna. Če ne bomo ohranili biotske raznovrstnosti, potem ne bomo ohranili gospodarstva. Pa še en dokaz imamo tukaj. Celo v času krize je bil najuspešnejši sektor, ki še vedno rastel, ravno zeleni sektor, torej zelena delovna mesta. Ravno v času krize je bilo to tako. Torej, ta vtis, da je okolje osko grla v zvezi z gospodarstvom, je zelo, zelo napačen vtis. In mislim, da ne gre samo za nas, mi smo tukaj zakonodajalci, govorimo, rečemo to ali drugo, rečemo, da ta zakonodaja je bila izvedena ali pa ne. Ampak gledajte, zasebni sektor. Uh, se tudi vedno bolj zaveda tega, kar sem povedal. In ko bo zasebni sektor še bolj vedel to, da moramo eh, mi vsi skupaj skrbeti za biotsko raznovrstnost, potem bodo tudi oni začeli vlagati. In zasebni sektor je že začel s tem. Začeli so z investicijami v številne zelene sektore, v krožno gospodarstvo in podobno. Potem uveljavljanje, ja se strinjam, uveljavljanje je vedno Eh, področje, kjer bi morali biti bolj ambiciozni. Potem gospod Grebrandi. Ja, trenutna zakonodaja dosega rezultate, res, ampak pogosto pa ne dosegamo vseh ciljev. Zato je pomembno, preden začnemo pročevati druge stvari, uh, moramo pogledati samo uveljavljanje. Potem naprej. Narava je zelo pomembna za naše življenje, praktično najpomembnejša stvar in smo v celoti odvisni od narave. Kot ste povedali, narava nam daje ogromno, ogromno storitev in nikoli nam ne izda računa. In sam pogosto rečem, da potrebujemo naravo, bolj kot pa narava potrebuje nas. Če bomo spoštovali naravo, potem nas bo narava še toliko bolj spoštovala, ne koristila. Če pa um, je ne bomo spoštovali, potem pa bo šla stvar ravno v drugo smer. Kar se tiče kmetijstva, se strinjam z vami, da moramo razlikovati med uh, dobro in pa slabo platjo kmetijstva, dobrimi in slabimi praksami. Sedaj imamo k malu pregled SKP in tukaj bi morali 300 odstotkov sredstev namenjati za ozelenitev SKP. Torej, moramo poskrbiti za to, da bodo ta sredstva dejansko smotrno uporabljena za SKP. Potem naprej, glede kmetijstva, lahko rečem, da si stvari predstavljam takole, vsaj za enkrat če ne bi subvencionirali nekatere stvari, naprimer energetike, um, gledajte, če bomo imeli uh, škodljive snovi v kmetijstvu, potem tudi teh ne smemo več um, subvencionirati. Če slabo kmetovanje škoduje vodam, zemliščem, zraku, potem to v bistvu uničuje tudi celotno kmetijstvo, torej dobro plat kmetijstva. Potem sodelovanje s kolegom Hoganom. Ja, seveda sva že začela e, s tem in govoriva o tem in če bo treba, moramo skupaj ukrepati. Se strinjam. Prav tako se strinjam tudi glede tega, da je poročilo o stanu narave um, izpostavljal to, da moramo ukrepiti prizadevanja. In ko me ljudje vprašajo, kaj boste pa vi storili, sam rečem, ja, ne gre za to, kaj bom sam storil. Skupaj moramo delati na tem, kaj mi lahko storimo vsi skupaj. Potem, gospa Konečna, kaj bo z rezultati javnega posvetovanja? Mislim, da je to zelo pomemben postopek. o ničemer se ne bomo odločali, ne da bi upoštevali vse pripombe, ki jih bomo dobili v času posvetovanja. Res je, da se nekatere države vse skozi kritizira, čež da ne podpira biotske raznovrstnosti. In ravno tukaj moramo nadrevati z krepitvijo prizadevanj in pa boljšim uveljavljanjem ter pa nadzorom. Uh, Potem nedosledna zakonodaja, tudi to ste menili. Glejte, imamo enako zakonodajo, kaj je potem nedosledno? No, nedosledna um, je uporaba, oziroma uveljavljanje, imamo potem 28 držav in 28 različnih um, učinkovitosti in pa tempov. Torej, moramo biti bolj ambiciozni glede rezultatov in moramo gotoviti, katere države zaostajajo, moramo gotoviti, zakaj zaostajajo in če je treba, moramo potem še gotoviti to, kako jih podpirati k boljšim rezultatom. Potem invazivne, eh, torej tuje invazivne vrste. Ja, seveda, tudi to proučujemo, kajti to je zelo pomembno področje. Danes vidimo negativne učinke nekaterih vprašanj, nekateri problemi so začeli pred eh, desetimi, dvajsetimi, tridesetimi leti, invazivne vrste. Ja, danes ne moramo biti konkretnih eh, učinkov takoj, ampak moramo biti zelo previdni, kajti um, v prihodnosti na dolgi rok se bo marsikaj izkazalo. Potem gospod Eichhout, torej pravite, da marsikdo ne zaupa tem projektom oziroma temu postopku. Gledajte, če karkoli moti naše sodelovanje in naš skupen napredek, potem mislim, da je to ravno pomakanje zaupanja. Moramo si bolj zaupati in biti iskreni med seboj. Dejali ste, da nekateri imajo zaupanje v komisijo in potem bi vprašal tudi tole. Glejte, ali zaupate Evropskemu parlamentu ali lahko Evropski parlament daje ista jastva, da ne bomo strili koraka nazaj. Naprimer, če na novo, na novo odpremo uh, te direktive, naprimer glede habitatov in pa ptic. Moramo si zaupati med seboj. Če vi ne zaupate svojim kolegom v parlamentu, potem uh, tu povejte tako, ne pa da mene ali pa nas tukaj krivite. Ne, moramo biti iskreni med seboj in moramo um, stvari odprto povedati. Gospod Tibermans res je, je dal jamstvo, tudi sam lahko nekaj zagotovim, ampak če obstaja to nezaupanje, potem ne bomo spremljali ukrepov, razen če ne bo pravega soglasja. Potem naprej. Govora je o pomankanju uveljavljanja in pa o stroških uveljavljena. Glede, sam ne govorim o stroških uveljavljena, sam govorim o strošku ne uveljavljena zakonodaje. Kajti, če nečesa ne uveljavljamo, bodo stroški, bo cena še toliko višja. Zato, prosim, gledajte, um, sploh ni treba govoriti o stroških eh, uveljavljena, bolje govoriti o stroških ne uveljavljena, kajti ti zadnji stroški bodo uh, vedno višji kot pa če stvari uveljavljamo. Potem naprej. Ja, tako da je uspešna, politika so uspešne, ja, ampak vidimo, kakšno je to poročilo ostaje narave in pa ostaje okolja. Potem imamo ta umestni pregled pred seboj in glede na vse to bomo, bomo potem morali ugotoviti. Ja, gledajte, tu piše o teh poročilih, eh, napredek je bil dosežen, sicer ne zadosten, če bomo šli po um, starih poteh, potem bomo imeli še več težav v prihodnosti. Če po vseh teh poročilih še vedno um, rečemo, ja, ne bomo česa storili, potem pa to um, ni samo moja krivda, torej ni vse odvisno od mene, ampak od vseh nas. Pa še nekaj. Gospod Večini, mislim, da sem tudi na vaše vprašanje odgovoril, torej glede biotske raznovrstnosti in pa glede pomena um, evropske narave, pa tudi drugih um, akterjev. Če govorimo o biotski raznovrstnosti, se ne moramo omejiti samo na EU. Danes ne moramo govoriti o evropski biotski raznovrstnosti ali pa o kitajski ali pa ameriški ali pa okolju. Ne, danes imamo globalno, eno globalno okolje, imamo globalno vprašanje pred seboj. Zato moramo pripraviti globalne rešitve. Prav zato bo morala EU storiti več, tudi globalno gledano se moramo bolj povezati in eh, poskušati moramo rešiti vsa ta globalna vprašanja. Hvala. Najlepša hvala za vaše odgovore. V drugem sklopu imamo devet poslancev, ki so prosili za besedo, ampak imamo le 12 minut. Prosim vas, prosim, da se držite ene minute. In komisarja prosim, da odgovori v sklopu. Najprej gospa Šerjek Perik. Hvala lepa, gospod predsednik. Leta 2007 sem na nizozemskem eh, delovala eh, na področju določitve območij za zaščitenimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. In eh, prisotni so bili tudi kmetje. Kmetje so želeli izgraditi eh, novo eh, napravo, zaradi tega, ker so morali izpolniti določila glede eh, amonijaka, ampak eh, dovoljenja niso dobili zato, ker so bila eh, ta območja zaščitena. Potrebno je eh, razmišljati tudi o gospodarskih posledicah. Sodniki o tem odločajo, sodniki pravijo, da ji se je potrebno izogniti vsakršnemu poslabšanju habitata. Mislila sem, da bomo pripravili eh, načrte upravljanja. Pridite eh, k nam, pa boste videli, da je veliko kmetov, ki bi želeli sodelovati, ampak odgovor je vedno isti. To ne gre, kajti Evropa to preprečuje oziroma ne dovoljuje. In to bi lahko eh, povedali tudi podpredsedniku Timmermansu. Gospod Danc, najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala. Gospod komisar, industrija, eh, rudarska industrija eh, in tako naprej eh, podpirajo direktivo o pticah, kajti na ta način je zagotovljena varnost in pa tudi ustrezen manjeverski prostor. Kaj lahko torej storimo, da bi premustili vrzel med tem pristopom oziroma odnosom državljanov in pa med izvajanjem direktive? Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerling. Hvala lepa, gospod predsednik. Želela sem zastaviti vprašanje o uh, kmetovanju. Veliko smo uh, slišali na to temo. Res je, da Evropa ne proizvaja dovolj hrane. Uh, ne proizvedemo toliko hrane, kot je pojemo, in eh, proizvajamo samo polovico eh, hrane, ki jo dejansko potrebujemo. Ta hrana mora torej biti nekje proizvedena. In zanima me, kaj menijo eh, ravni komisije, ki so zadolžene za strateško načrtovanje. Zanima me, odkot bomo pravzaprav dobili živila. In če bomo sprejeli te ukrepe za ozelenitev, Eh, za katere vsi pravijo, da so bili neuspešni, ampak eh, sedaj eh, naj bi šele pričeli delovati. Ali bomo potem razvili posebno drugačno obliko kmetovanja, ki bo učinkovitejša, ki bo ehm, zagotovila več hrane ali pa bomo naše probleme z bioraznolikostjo enostavno izvozili drugam. Najlepša hvala, gospod Farija. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, komisar Vela. Tako kot se je zgodilo za cilji za leto 2010, eh, eh, tako podatki dokazujejo, da zaradi velikega števila različnih elementov tudi ne bomo dosegli naših ciljev na področju biotske raznovrstnosti. Čeprav je to zelo pomembna zakonodaja ki bi morala zagotoviti, eh, da so ti cilji doseženi, kot recimo direktiva o habitatih, o pticah, eh, skupna kmetijska politika, skupna ribiška politika in tako naprej. Eh, izguba biotske raznovrstnosti je dobro poznan problem. Sprememba habitatov, intenzivno kmetovanje, intenzivno gozdarstvo, netrajnostno ribištvo razvoj eh, regionalne industrije, turizma in tako naprej. Vse to eh, situacijo še poslepšuje. Eh, zanima me, kateri so glavni problemi. Ali potrebujemo več zakonodaje na evropski ravni? Ali je potrebno povezati probleme na področju biotske raznovrstnosti v dobro sektorsko politiko? ali gre za slabo izvajanje na ravni držav članic in kako se namravete na to odzvati, če je vaš odgovor da. Hvala lepa, gospod Hek. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospod komisar, da ste se potrudili in prišli v naš odbor in da se z nami pogovarjate. Še prav posebej me je razveselilo, da ste nam predstavili svoje ambiciozne cilje. In uh, ko sem vas takole poslušal, sem vam zaupal. Še prav posebej mi je bilo všeč, da ste govorili o dobrih in slabih kmetih. Zavedati se moramo, da smo najbolj prispevali eh, k biotski raznovrstnosti eh, ravno z kmetovanjem in pa z ribištvom. Ribiči so prekomerno ribarili. In mislim, da kar ne moremo biti dovolj previdni, ko gre za kmete in pa ribiče. Razen, če je prišlo do emocionalnega preskoka pri kmetih in če so se pripravljeni odreči lastni blagini, zato da bi zagotovili ohranitev naravne dediščine. No, moje vprašanje pa je, kakšen je pravzaprav vaš cilj? kakšen je časovni načrt. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Javor. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Prostili ste za uh, odkrito izmenjavo mnen in to boste tudi dobili. Iz eh, tega eh, poročila o stanju eh, narave lahko razberem, da bi lahko biotsko raznovrstnost zaščitili le, če bi ustredno izvedli zakonodajo na tem področju. To ni moje osebno mnenje, to je tudi mnenje delovne skupine odbora Envi. Nima smisla, da izvajamo revizijo direktive. Eh, na eh, tem področju. Kako ste torej vi prišli do tega zaključka? Zakaj menite, da je ta revizija eh, potrebna? Ali se je gospod Juncker nekega dne zbudil in pomislil, ah, potrebujemo revizijo? Druga zadeva pa je, da ste dejali, da naj bi bila prihodnost gospodarskega sektorja v ozelenitvi. Ampak Ne vem, kako boste eh, prepričali ljudi v to, če najprej predlagate revizijo nature. No, to, kar posne, počne komisija, je odpiranje Pandorine skrinjice. Vsi vemo, eh, kakšen je vpliv eh, lobistov in mislim, da je to zelo nevarno početje. Gospa Evi, hvala lepa gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, da odgovarjate na naše vprašanja. Jaz se pridružujem presenečenju kolegov, ki so dejali, da uh, so uh, se uh, pravzaprav uh, stvari precej poslabšale če 70 odstotkov habitatov ne izpolnjuje eh, zahtev eh, direktive o habitatih in 60 odstotkov eh, živalskih in rastlinskih vrste je pod standardom, ki smo si ga zastavili. Imam sledeče vprašanje. Ali ne menite, da so pomembne tudi politike uporabe tal? še prav posebej je to pomembno na mestnih področjih. Nekaj prizadevanj je že bilo na tem področju. Ampak imamo zgolj nekaj eh, dobrih vzgledov. Potrebujemo pa bolj splošen trend na tem področju. Pri tem je potrebno upoštevati tudi da uh, urbani razvoj in urbanistično načrtovanje vpliva tudi na uh, gospodarski uspeh. In še zadnje vprašanje se nanaša na število kršitev, število kršitev in postopkov, ki so bili sproženi in tudi uh, število peticij, ki smo jih prejeli v odboru za peticije kaže, da državljane ta tema izjemno zanima. Torej, ali lahko navedete te številke? Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Langen. Ja, hvala lepa. Gospod predsednik, eh, komisar Vela, zakonodaja na področju zaščite narave je na preizkušnji in eh, Odgovoriti na vprašanje, ali je zakonodaja še zmeraj učinkovita, ni eh, slaba ideja. Čas eh, je, da poskrbimo za manj birokracije in za izvajanje povsod v Evropski uniji. Ampak refit ne smemo uporabljati kot eh, izgovor za izboljšanje naših okoljskih zakonov, pri čemer bi se standardi morda celo znižali. Glavni problem je uh, slabo oziroma pomankljivo izvajanje zakonov v državah članicah. Tukaj bo potrebno še veliko storiti. Zato me zanima, kako boste vi kot komisar za okolje zagotovili, da ne bo prišlo do ošibitve zakonodaje eh, z izgovorom, eh, pod izgovorom zmanjšanja obsega birokracije. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Melior. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod eh, komisar. V Evropski uniji veliko sredstev namenjamo eh, zaščiti narave. Zanima me, kako bomo dosegli, da se bo ozelenitev dejansko uporabljala na takšen način, da bomo eh, zatem podpirali biotsko raznovrstnost, raznolikost. 15. maja naj bi prišlo do spremembe eh, površin, eh, ki se niso uporabljale, do spremembe namembnosti. In eh, kaj se je zgodilo? Biotska raznovrstnost se je še zmanjšala in če bi ta dato malce predstavili, bi lahko številne živalske in rastlinske vrste ohranili. Hvala lepa. Nimamo časa kaj ti komisar nas mora zapustiti. Zato bom dal takoj besedo komisarju. Da, v sklopu, če le mogoče, odgovori na ta vprašanja. Nekaj komentarjev kolego iz Nizozemske. Naj še enkrat ponovim, strinjam se z vami, kaj ti to sem povedal že prej, ne moremo posploševati. Ne moremo reči, da so vse kmetijske dejavnosti dobre ali slabe. Enako velja tudi za ribištvo. Torej, posploševati nikakor ne smemo. Vendar pa je naša dožnost, da razlikujemo in eh, da prepoznamo dobre in slabe prakse. In eh, potem bo nekdo pač eh, moral prevzeti odgovornost. Gospod Nans, kar zadeva nesorazmerje med eh, dejanskim odnosom eh, in pa eh, izvajanjem. Ja, to poročilo o situaciji na področju narave in okolja je edina možnost, da spremenimo pristop. Ko govorimo o politikah, ko spregovorimo o prihodnosti, moramo govoriti o uh, teh uh, poročilih, uh, ki temeljijo na dejstvih. Torej, strinjam se z vami, gospa Gerling, ja. Kmetijstvo, spet. Tudi v tem primeru mislim, da ni nobenega drugega sektorja, ki bi lahko predstavil rešitve za boljše kmetijstvo, kot pa kmetijski sektor sam. Pred, predvsej se strinjam z vami, ko pravite, da nimamo dovolj eh, hrane, imamo pa eh, možnost izbire. Dejstvo je, da 80 odstotkov naše hrane prihaja iz 30 odstotkov našega planeta. In to je tisto, kar eh, ponavljam vedno znova. Če nam je to všeč ali ne, potem na vsak način se bomo morali posvetiti oceanom. Mogoče se z mano ne boste strinjali, ampak to eh, stoletje bo moralo biti modro stoletje. Ne moremo eh, še, se še naprej opirati na kopno, ki eh, komaj da zagotavlja dovolj hrana sedem milijard, v prihodnosti osem ali pa devet milijard. Eh, Če želimo proizvesti toliko eh, hrane, potem bomo pač izvajali pritisk eh, na našo naravo. Pred nekaj dnevi smo uh, sprožili mednarodno posvetovanje na temo boljšega upravljanja oceanov mori. Kaj ti uh, v oceanu moramo najti alternative uh, za. Uh, proizvodnjo goriv, za proizvodnjo hrane in tako naprej. In tukaj potrebujemo vašo pomoč, kajti oceani predstavljajo gospodarsko priložnost, veliko gospodarsko priložnost, krati pa se je potrebno zavedati tudi, da moramo biti tudi v tem primeru okoljsko odgovorni in zato se bom obrnil na vas, zato da bomo v prihodnosti razpravljali o odgovornosti. Eh, ki bomo jo morali pokazati, ko bomo eh, razpravljali o oceanih. Danes ne moremo govoriti o gospodarstvu, kmetijstvu ali ribištvu. Danes moramo govoriti o trajnostnem gospodarstvu, trajnostnem kmetijstvu in trajnostnem ribištvu ter trajnostnem turizmu. Vse, kar ni trajnostno, eh, ima eh, rok trajanja. Tako pa če ne želimo zgolj kmetijstva, želimo trajnostno kmetijstvo. Ne zanima nas ribištvo, zanima nas uh, trajnostno ribištvo. Kar zadeva izzive na področju biotske raznolikosti, poročilo pravi, da je izvajanje vedno problematično. Ja, ja, in strinjam se z vami, izvajanje je problem. Ampak, ko poročilo navaja celo vrsto grožen, izzivov in tako naprej za našo biotsko raznolikost, lahko vidimo, da so prvi trije izzivi kmetijstvo. Kmetijstvo predstavlja kar 25 odstotkov Torej, prvi trije izzivi predstavljajo kar 50 odstotkov pritiska, torej ja, izvesti moramo obstoječo zakonodajo. Ampak, če poslušamo o pritiskih, ki niso bili upoštevani včeraj, danes, ali bi se res morali osredotočiti na te gražnje? Gospod Ek kar zadeva časovnico. Imamo časovnico do leta 2020. In večina naših ciljev se veže na uh, to časovnico. 2020 torej. Ampak dosega ciljev ne pomeni, da bomo šele leta 2020 začeli uh, delovati na določenih področjih. Že sedaj uh, zaostajamo. Uh, Torej, čas za odziv je sedaj. Rok za dosego ciljev pa je leto 2020. Gospod Javor, ja. Direktive z področja narave seveda so obrodile določene sadove, ne želim se ponavljati, ampak pregled Eh, te zakonodaje ne eh, pomeni revizije. Lahko da se bomo odločili, da ne bomo spremenili ničesar, ampak moramo pregledati, kakšna je ta zakonodaja in ugotoviti moramo, ali jo je potrebno spremeniti ali ne. Ne bomo ničesar storili, kot sem že dejal, ne da bi upoštevali vseh revizij in posvetov in tako naprej in tako naprej. Kar pa uh, zadeva uh, trajnostno uporabo tal, tudi to je eden izmed ključnih vidikov, kaj ti tla lahko ravno tako negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost uh, in to je potrebno seveda tudi upoštevati. kar pa zadeva izvajanje strani vseh eh, držav eh, članic, eh, kar zadeva zmanjšanje birokracije. Cilji so pač cilji in cilje je potrebno le še okrepiti. Kar pa moramo storiti je, da moramo najti boljši način za dosego teh ciljev. In eh, moj poziv eh, je eh, spet, da na tem področju sodelujemo. Danes zjutraj sem si ogledal rezultat glasovanja v krožnem gospodarstvu. To mi daje veliko upanja, celoten parlament se strinja z skupnimi cilji. najlepša hvala, uh, zato da ste mi prisluhnili in hvala lepa, da ste me povabili. Hvala lepa za vašo prisotnost. Prekinili bomo zgolj za eno minuto, tako da bomo dali komisarju priložnost, da odide. Potem pa bomo začeli z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Okay, okay. Non me lo fa sopra. Eh? Okay, dear colleagues, we can, uh... Dobro, dragi kolegi, lahko začnemo oziroma nadaljujemo za našo sejo. Naslednja točka je izmenjava mnen z ECDC in pa z Svetovno zdravstveno organizacijo in uh, sicer na temo cepljenja. Najprej bo na vrsti predstavitev obeh eh, gostov. Potem pa bomo dali besedo tudi komisiji, da razloži oziroma da predstavi stališče komisije. Na to bo sledila razprava. Kar takoj bom dal besedo, ne vem, kdo bo začel. Gospodu Catchpolu iz organizacije ECDC za njegovo predstavitev potem pa bomo nadaljevali. And... Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, in hvala lepa vsem, ki ste ostali, eh, da prisluhnete tej zelo pomembni točki. Imam tri zelo preprosta sporočila. Namreč cepiva so izjemno učinkovita, cepiva so izjemno varna in v Evropi Ljudi ne cepimo dovolj. V obdobju moderne medicine včasih pozabljamo, kako zelo resne so bolezni, ki jih cepiva preprečujejo. Rad bi vam predstavil Maksa. Leta 2004 je bil to aktiven, vesel deček. Se upravičujem. Max nažalost ni bil cepljen, dobil je ošpice in eno izmed. Uh, hudih posledic in tukaj ga vidite leta 2012. Nažalost je kmalo zatem umrl. To je opomin za nas, da te bolezni ubijajo in povzročajo zelo resne bolezni. Letos smo se soočili tudi z zelo resnim primerom dipterije eh, pri eh, zelo eh, majhnem šestletnem dečku v Španiji. V odgovor na to pa potrebujemo tudi ustrezna zdravila. In v prihodnosti če ne bomo poskrbeli eh, za ustrezne spremembe, nam eh, bo zmanjkalo tudi antibiotikov. Torej zdravila tudi postajajo vedno pomembnejša. Torej, eh, zdravila so zelo pomembna. Tukaj imate ošpice, mumps in rdečke. Kaže se, Te, ti trije diagrami kažejo, eh, kako je število primerov upadlo z uvedbo cepljenja. Do velikega izboljšanja je prišlo v eh, zdravju prebivalstva. Ne gre zgolj za eh, zmanjšanje števila otrok z, tremi, z temi boleznimi, ampak to pomeni tudi, da je veliko manj primerov eh, resnih zapletov. Eh, prej eh, sem predstavil, kaj se lahko zgodi v primeru okužbe z ošpicami. Seveda lahko tudi mumps povzroči resne zaplete cepiva so izjemno varna in imamo seveda več eh, primerov, ko eh, pride do izbruha eh, zaskrbljenosti eh, zaradi posameznih cepiv. Pred časom se je to zgodilo v primeru eh, cepiva za ošpice mums in rdečke, ampak kasneje se je izkazalo, da je ta zaskrbljenost povsem neutemeljena. Torej, imamo zdravila, ki so izjemno učinkovita, pa tudi izjemno eh, varna, ampak kljub temu še nismo dosegli tistih ciljev, ki bi jih lahko eh, dosegli. Recimo, imeli smo cilj, da bi rdečke izkorenili eh, v Evropi do leta 2010, do leta 2015, ampak to nam ni uspelo. Ali bo nam to uspelo do leta 2020? In uh, problem je, da je sedaj prišlo do uh, izbruha te bolezni v uh, Nemčiji. Uh, kot eh, lahko vidite tukaj, eh, je um, otrok umrl uh, zaradi uh, ošpic. Poleg tega pa prihaja tudi do izbruha drugih bolezni, ki bi jih lahko preprečili z cepivi, recimo v Ukrajini. Zakaj ne dosegamo ciljev, ki smo si jih zastavili? Eden izmed glavnih razlogov je oklevanje. In eh, tukaj eh, tako posamezniki, eh, kakor tudi izvedenci ne zaupajo cepivom, zaskrbljeni so zaradi varnosti teh eh, cepiv. Včasih pa cepiva tudi niso dostopna. Pred kratkim smo izvedli študijo in ugotovili, da do oklevanja pride predvsem zaradi eh, neutemeljenega strahu v povezavi z varnostjo cepiv in eh, zaradi oklevanja zdravstvenih delavcev, da bi cepili pivo sploh ponudili. Poleg tega pa teh ciljev ne dosegamo zaradi tega, ker eh, določenih eh, skupin eh, sploh eh, ne moremo doseči. Eh, tukaj eh, so Eh, priseljenci, eh, tukaj so Romi in eh, tako naprej. Težko je zagotoviti javne storitve zaradi revščine in tako naprej. Razvili smo akcijski načrt za ošpice in rdečke in in ugotoviti moramo, katere so ovire in kaj bi eh, lahko storili zato, da bi eh, lažje zagotovili eh, dostop do cepiv za te skupine. To je namreč problem, s katerim se Evropa srečuje v veliko večji meri sedaj s prihodom beguncev. In potem tretjič težave obstajajo eh, tudi z zalogami cepiv. V Evropi imamo velike težave z eh, zagotovitvijo eh, cepiv, predvsem z zagotovitvijo cepiva zoper oslovski kašelj. Ena tretjina držav članic je poročala o težavah na tem področju. Težave so se namreč pojavile v proizvodnji, eh, poleg tega pa se je povečalo tudi povpraševanje. Države so uh, predstavile nove uh, programe uh, za cepljenje tudi nosečnic, zato da bi zagotovili zdravje dojenčkov v prvih treh mesecih uh, življenja. Poleg tega je razlog tudi ta, eh, da eh, so trije od devetih proizvajalcev eh, cepiv prenehali z svojim delovanjem v preteklem letu. Torej, kaj počne Centr za preprečevanje bolezni? Odločili smo se za. Večstranski pristop podpiramo uh, in uh, seveda tudi izvajamo uh, zaključke sveta na uh, temo uh, cepiv. Poleg tega uh, zagotavljamo uh, material za ozaveščanje, uh, skrbimo za izmenjavo. Uh, strokovnega znanja in krepimo uh, programe uh, cepljanja. Poleg tega podpiramo tudi evropsko mrežo na tem področju. Kaj bi še lahko storili na ravni Evropske unije? Pričakujemo zaključke sveta, ampak zaključki sveta iz leta 2011 eh, so še danes razmeroma aktualni, torej podpirati moramo projekte na ravni Evropske unije, predvsem ko gre za oklevanje eh, pri cepljenju. Eh, ko gre eh, za vrzeli na področju imunitete in pa ko gre za eh, tiste skupine, ki nimajo dostopa do cepiv iz različnih eh, razlogov. Poleg tega moramo poskrbeti za boljše eh, dokaze in bolje moramo spremljati eh, programe cepljenja. Identificirati moramo vrzeli. Najlepša hvala za to, da ste mi prisluhnili. Hvala lepa sedaj pa prehajamo k Svetovni zdravstveni organizaciji. Hvala lepa, predsednik Lavija, hvala lepa, da ste me povabili, da spregovorim o eh, cepljenju. To je eden izmed najbolj učinkovitih in najbolj stroškovno učinkovitih posegov na področju javnega zdravja. Rad bi naredil le povzetek k posameznih tem, ki jih je spostavil že moj kolega. Poleg tega pa bom eh, govoril eh, nekoliko eh, podrobneje o odzivu na probleme na področju cepljenja v Evropski uniji. Torej, Vemo, da je eh, cepljenje eno izmed eh, najbolj učinkovitih orodij in eh, da so cepiva tudi razlog za to, da smo pred nekaj desetletji lahko odpravili eno izmed najhujših bolezni na svetu. Eh, in eh, zato prosim tudi Evropski parlament za eh, podporo pri boju proti drugim boleznim. Obstaja pa tudi veliko pomislekov glede cepljenja in prav je, da vse zaščitimo pred boleznimi, ki se eh, lahko s cepljenjem preprečijo. 13,8 milijonov eh, smrtnih eh, žrtev smo lahko preprečili z eh, cepivom eh, zoper ošpice v obdobju 2000 do 2010. Podatki eh, kažejo tudi na učinkovitost eh, cepiv. Tukaj je nekaj podatkov iz. Eh, nedavne eh, študije. Tukaj gre za eh, nedavno eh, cepivo, ki je bilo uvedeno. Z cepljenjem 58 milijonov 12-letnih deklic v 179 državah bi lahko z tem novim cepivom uh, zoper uh, uh, virusom, ki povzročajo raka, eh, preprečili 690 tisoč primerov eh, vrata, eh, raka materničnega vratu in 420 tisoč smrtnih žrtev. Kot je povedal kolega prej, smo zaskrbljeni glede tega, v kolikšni meri Eh, zagotavljamo cepljenje v eh, Evropski uniji. Vidimo lahko, da so razlike precej eh, velike. V Franciji recimo lahko vidimo, da je pokritost 67 odstotna. Doseči pa bi morali cilj 95 odstotkov in ta cilj recimo dosega švedska Torej, potrebno bo eh, zapolniti to vrzel. In pri tem bomo morali premostiti opiranje določenih skupin. Kolega je že zelo dobro povedal, da so zdravila zelo učinkovita in zelo zdrava e, in zelo varna. E, tukaj lahko vidite učinek oziroma rezultat študije, ki je bila kasneje umaknjena. In sicer eh, gre za eh, povezavo eh, med cepivom zoper ošpice in pa nastankom bolezni. Torej, mislim, da potrebujemo ustrezne eh, dokaze in da se moramo boriti z dokazi. Eh, tukaj pa eh, vidite krivuljo, ki prekazuje cepljenje zopr gripo in sicer v Italiji pri prebivalcih večjih od 65 let. V letih 2009-2010 lahko vidite, da se je uh, cepljenost znižala iz 60 odstotkov na 45 odstotkov. Potem uh, pa uh, je cepljenost še upadla in sicer zaradi napačnih navedb, da naj bi bilo to cepivo povezano z določenimi smrtnimi premjeri, med starejšimi predvsem. Torej, gre tukaj za element, ki zadeva tako mlajšo, kakor tudi starejšo eh, populacijo. Torej obstajajo določene vrzeli eh, in zaradi tega prihaja do ponovnega izbruha bolezni. Naštel sem že razloge za to, ampak Seveda bolezni ne moremo preprečiti za zmeraj, z eh, cepljenjem moramo eh, nadaljevati. In eh, kadar je cepivo uspešno, se ne znajde na naslovnicah. In to je problem, kajti to zmanjšuje pozornost javnosti. To zmanjšuje pozornost eh, politiko in zaradi tega je potrebno poskrbeti za ustrezen eh, pristop. Torej, kolega je že eh, izpostavil ponovn izbruh ošpic. In to uh, se je seveda pojavilo tudi v medijih, ampak ko izbruhov ni, eh, seveda tudi eh, ni eh, težav povezanih s tem in o tem mediji ne pišejo. Hvala. Omenjeno je bilo že. da eh, smo si ponovno zastavili cilj eh, in sicer, da izkorenimo ošpice do leta 2020. Kasneje lahko povem še kaj več o tem. Ampak na eh, tem diagramu lahko vidite, eh, kje so ošpice še zmeraj endemična bolezen in lahko vidite, da je temu še vedno tako v srednjem delu Evrope, v Rusiji in v Turčiji. Torej, to je vprašanje, ki še zmeraj ostaja zelo pomembno vprašanje v eh, velikem številu držav. Eh, Svetovna zdravstvena organizacija eh, priporoča celo vrsto cepljen, posamezna cepljenja še niso bila uvedena v posameznih evropskih državah. Eh, tukaj lahko vidite, v katerih državah recimo je bilo uvedeno eh, cepivo eh, proti virusu, ki povzroča nastanek raka materničnega vratu. Torej, virusi še vedno krožijo in učinki so vidni v državah, kjer so cepiva sicer uvedena, ampak niso uporabljena tako, kot bi morala biti. Torej, na dovolj visoki ravni. Tukaj pa lahko vidite akcijski načrt eh, za cepljenje v Evropi in eh, vizija je, da bi eh, zagotovili, da v Evropski uniji ne bi bilo več bolezni, ki jih je moč preprečiti z cepivi. To bi lahko zagotovili z dostopnimi cepivi in z ustreznimi programi cepljenja tekom celotnega življenja. Eh, tukaj gre recimo za izkorenitev eh, ošpic in pa eh, rdečk, za ohranitev statusa brez poliomelitisa oziroma otroške ohremenelosti. Pod nadzor naj bi spravili hepatitis B, dosegli naj bi regionalne cilje na področju cepljanja in tako naprej. Akcijski načrt je torej bil potrjen v vseh državah članicah Evropske unije in eh, v celotni evropski regiji. Eh, vendar pa eh, seveda to niso zavezujoči cilji, v političnem pogledu pa je to vseeno pomembno. Gre za nekaj najpomembnejših vidikov, ki preprečujejo učinkovito cepljenje v vseh državah v Evropi. V določenih državah temu cilju niso dovolj zavezani, eh, v določenih državah prihaja do vrzeli, eh, kajti eh, vsi prebivalci niso cepljeni. Potem oklevanje in pa celo zavrnitev cepljenja. Tukaj moramo poskrbeti za ustrezno ozaveščanje in pridobiti podporo medijev. To je nadaljni pomemben vidik. Mediji nas morajo podpreti, mediji morajo biti vključeni v to razpravo. Torej, kot sem rekel, cepiva se ne znajde v nevicah, kadar so uspešna. Takoj pa, eh, kadar pride do škandala. Poleg tega je pomembno tudi, da vključimo programe cepljenja v obstoječe zdravstvene sisteme, v rutinske eh, sisteme, ki že obstajajo. To je problem v določenih državah. Poleg tega je potrebno zagotoviti dostop do cepiv tudi za eh, skupine, ki trenutno tega dostopa nimajo, kot recimo za priseljence. In potrebno je zagotoviti tudi ustrezen nadzor in pa eh, boljše informacije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bomo dali besedo komisiji. Z nami je eh, gospa Adams, ki eh, bo predstavila stališče komisije. Yes, Najlepša hvala za vabilo. Najprej bi dejala, da naš komisar gospod Antilukajtis daje vprašanju cepil velik pomen, to je zelo pomembno vprašanje za njega. Kolegi so že omenili, da so cepiva močno orodje, pa tudi stroškovno zelo učinkovito orodje. Vse številke, ki smo jih slišali, kažejo, da so uspešni programi cepljene zelo učinkoviti. Se pa trenutno soočamo z nekaterimi izzivi, kar smo slišali tekom razprave. Predvsem zato, ker moramo okrepiti eh, zavest, ozaveščenost o programih cepljenja v svetu. Prav tako je treba javnosti več povedati o pomembnosti imunosti. V tem kontekstu bi še povedala, da je seveda cepljenje v pristojnosti držav članic. Vseeno pa ima komisija tu nekaj manjerskega prostora. Podpre lahko naprimer države članice pri organizaciji določenih dogodkov, naprimer za ozaveščanje, za izmenjavo informacij. Prav tako lahko financiramo študije o tem vprašanju in pa pripravimo pregled trenutnega stanja. Delo ECDC je tu ključnega pomena naše delo in njihovo delo se dopolnjuje. Komisija ECDC oziroma ECDC državam članicam pomaga s svojim znanjem in svojimi izkušnjami. V odboru za javno zdravje smo sprejeli sporočilo 1082 o čezmejnih nevarnosti na področju zdravja. Ko je Svetovna zdravstvena organizacija otroško paralizo označila kot uh, težavo na globalni ravni, smo se aktivirali in skušali na ravni držav članic izpeljati usklajene ukrepe zopr to bolezen. Države članice so aprila razpravljale o teh vprašanjih in opazili smo, da obstaja precej pomankljivosti na področju dobave cepiv, naprimer cepiva za oslovski kašelj, Prav tako komisija pripravlja informacije o trenutnem stanju izvajanja nekaterih dokumentov, naprimer izvajanju sklepov sveta. To smo eh, storili za priporočila sveta o sezonski gripi, ampak žal vse države članice niso dosegle zadanjih ciljev. Tudi eh, cepljenost, eh, stopna cepljenosti v državah članicah je predvsej nizka. Zato nas čakajo kar pomembni prihodni koraki, kajti gre za izboljšanje celotne situacije. V tem kontekstu smo organizirali tudi dogodek, kjer je šlo za posvetovanje vseh zainteresiranih strani. To je bilo aprila letos. Cilj je bil, da na enem mestu družimo deležnike in pa države članice, da spodbudimo razpravo o tem, kaj lahko storimo za zvišanje stopne cepljenosti v Evropi. Eden od glavnih zaključkov tega seminarja je bil, da moramo res prevzeti pobudo, da se morajo države članice zavezati k izvajanju oziroma doseganju ciljev na področju cepljenja. Treba je pripraviti ustrezne okvirje, treba je začeti izvajati um, zadane naloge in prevzeti odgovornost. Prav tako je treba opredeliti politiko, Eh, začeti izvajati program cepljenja in pa cepiva eh, nekako kupiti in eh, jih prepeljati do tistih, ki jih potem uporabljajo. Na tem področju smo opazili precej vrzeli, ki jih je treba odpraviti. Omenila sem tudi komunikacijske dejavnosti, ki jih moramo okrepiti na obeh stranih. Tako, ko gre za obveščanje eh, upravljavcev oziroma pripravljavcev politik, kot tudi tistih, ki so zaposleni v zdravstvenem sektorju. Seveda pa moramo tudi splošno javnost obveščati o prednostih cepljenja. To so izzivi, s katerimi se soočamo. In vesela sem, da je svet decembra lani sprejel sklepe sveta, ki pokrivajo to vprašanje. To pomeni, da je vprašanje da se vprašanja zavedamo, da se zavedamo potrebe po izboljšanju usklajenosti nacionalnih programov cepljenja med seboj. Komisija in države članice eh, morajo skupaj razvijati akcijske načrte in poskrbeti za obveščanje o medsebojni, torej o najboljših praksah. Gospod Catchpole je dejal, da je pri nadzoru na področju cepljenja precej vrzeli. Te je treba premustiti, kajti gre za um, delo, ki ga upravljamo skupaj. Pri sklepih sveta skušam komisija podpreti napore držav članic in doseči tudi cilje Svetovne zdravstvene organizacije v okviru Evropskega načrta za cepljenje. Komisija bo skušala pomagati državam članicam pri izmenjavi najboljših praks, najnovejših podatkov in poskrbeti za boljše spremljanje celotnega programa. Najlepša hvala za pozornost, na voljo sem vam za morebitno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Tako, zdaj pa sprašujem, ali želi kdo od poslancev postaviti kakšno vprašanje. Gospa Kadenbach, izvolite. Hvala. Najlepša hvala. Ne gre toliko za vprašanje. Zahvalila bi se, saj smo v zadnjih nekaj letih v povezavi s cepivi, z cepljenjem otrok organizirali precej dogodkov skupaj z ECDC, skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo in pa komisijo. Vsi smo sodelovali. Zato še enkrat najlepša hvala za vse te um, pobude in pa napore. mislim, da moramo zgodbo o cepljenju, ki je bila že uspešna, zopet vrniti na to pot. V Evropi se soočamo z vedno nižjim zanimanjem za cepljenje, kar ni dobro, kajti to so stvari, ki, kot rečeno, so uspešne, ko jih ne vidimo, ko pa jih opazimo, pa ponovadi to pomeni, da niso uspešne. Mislim, da moramo tukaj stvari popraviti. V bistvu imam vprašanje. Zanima me, ali menite, da lahko tudi mi kot evropski poslanci kaj storimo pri podpori vašemu delu. Mislim, da imamo skupen cilj in sicer, da cepljenje kot instrument, s katerim lahko rešujemo življenja, sploh v teh časih, ko izpostavljamo gospodarske uspehe, gospodarsko rast, omogoča tudi um, ustrezno obrazložitev, kaj posamezno cepivo, kaj cepljenje, ki ne bi preprečilo posamezno bolezen, lahko pomeni za celotno družbo v današnjem času mislim, da preveč govorimo samo o podrobnostih, premalo pa o, splošnih, o splošnem učinku cepljenja za javno zdravje. Naprimer, prej ste govorili o virusu HPV. To, to bi bilo, če bi lahko tudi za druge bolezni, druge, druga cepiva dobili podobne informacije, podobne brošure. Hvala. Hvala, gospod Eichhout. Najlepša hvala, gospod predsednik. In hvala tudi za to eh, kar dolgo kampanjo oziroma reklamo za cepljenje. to spodbujanje cepljenja je jasno, kar prisotno. Po drugi strani pa se v javnosti porajajo številna vprašanja, ki so s tem povezana. Ljudje vedno bolj dvomijo v uspešnost cepljenja. Mislim pa, da se vi na to ne odzivate na ustrezen način. Vi pač samo podarite, kako, po, kako pomembno, kako dobro je cepljenje. Kako se boste odzvali na to? Naprimer, Gardasil je bil v javnosti večkrat izpostavljen. Kaj je s tem? Kako se boste odzvali? Namesto, da ne nekno govorite, da se javnost moti, bi morda lahko obliko, torej pripravili tudi kakšno kampanjo, ki bi uh, skušala predstaviti varne alternative. V Gardasilu je tudi aluminij, pač ena od zastavnih snovi. Morda bi lahko predstavili kakšno alternativo, ki ne bi vsebovala aluminija. To bi bil en pristop. Še ena stvar me tu moti. Nihče od treh govornikov ni omenjal situacije, situacije v Grčiji. Vidimo, da se nalezljive bolezni širijo. In to nas bi moralo skrbeti, tudi vas, institucije kot ste vi, ECDC. Kaj boste storili? Ne smemo dopustiti, da se stanje v Grčiji poslabša ne nekdo govorite o tem, kako treba spodbujati cepljenje, spodbujati cepiva, ampak tudi ta vprašanja so pomembna. Tudi institucije kot ECDC mora govoriti o težavah, s katerimi se soočajo v Grči in najti rešitve. Ne samo nenehno ponavljanje o tem, da potrebujemo več cepiv, tudi drugačen pristop je potreben. Hvala. Hvala, gospod Demesmaker. Najlepša hvala. Dve krajši vprašanje imam. slišal sem um, komentar, da obstaje težave s proizvodom nekaterih cepiv. Zakaj? Ali zaradi ekonomskih razlogov, praktičnih razlogov ali kakršnih koli drugih razlogov? Potem pa še drugo vprašanje. Omenjali ste izbruh številnih nalezljivih bolezni na zunanjih mejah Evropske unije. V tem kontekstu ste omenjali tudi Ukrajino. To me kar skrbi. Sam sem bil nekajkrat v Ukrajini, govoril o tuberkulozi, otroški paralizi, o špicah. In če si pogledate situacijo v Ukrajini, je zelo zaskrbljujoča. To je država pred propadom. To je zelo neprijetno, tako za Ukrajince, kot tudi za nas. Ukrajina je zelo blizu, tri ure stran z letalom. V Kijevu smo hitro in zato me zanima, kaj bomo storili. Hvala, gospod Grote. Najlepša hvala. Mislim, da je postalo precej hitro jasno, zakaj organiziramo takšne dogodke kot današnje. V Evropski uniji imamo na področju cepljenja precej vrzeli, tudi v moji državi članici je cepljena vedno manj. Seveda, slišimo ta vprašanja o teorijah zarote, da cepljenje škodi otrokom in da jih naj ne bi cepili. Ste pa povedali, jasno povedali, kako je s tem. Zanima me naslednje. Leta 2013 smo govorili in sprejeli o direktivi 1082 o čezmejnih nalezljivih bolezni, oziroma nevarnostih, ki so povezane s temi nalezljivimi bolezni. Zanima me, ali je med komisijo, vašo agencijo in pa EMA prišlo do boljše koordinacije za dve direktive? Ali se je kaj izboljšalo? In če da, kaj? Ko govorimo o cepljenju, seveda lahko rečemo, ja, cepljenje je stvar držav članic in se hitro operemo roke. Zanima pa me, ali Svetovna zdravstvena organizacija ali pa vaša agencija načrtuje storiti kakšne dodatne korake na tem področju in če da, kaj? Kaj boste storili za to, da se število tistih, ki bi jih morali cepiti, zviša? Vsi tu veliko govorimo. V vseh skupinah Veliko govorimo o tem, da je treba zmanjšati porabo antibiotikov. To bi lahko storili s preprostimi ukrepi, kot je cepljenje. Ampak tu se kar obotavljamo. Hvala za odgovore in hvala tudi za vaše predstavitve. Hvala, gospod Pedičini. Grazie, Presidente. Io ho tre domande. Najlepša hvala, gospod. Uh... Predsednik, imam tri vprašanja, upam, da bom kratek. Tukaj nismo zato, da bi eh, govorili o učinkovitosti cepiv. Eh, seveda ugotavljamo, da so cepiva imela zares zgodovinski učinek na področju preprečevanja eh, določenih bolezni, kot so naprimer davica, otroška ohramelost, tetanus in tako naprej. Eh, določena cepiva so eh, obvezna v določenih državah, eh, druge pa so zgolj priporočena. Torej, odločitve se sprejemajo na državni ravni in glede na posamezno bolezen. Zato je težko govoriti o cepljenosti v tistih državah, eh, ki eh, nimajo obveznega cepljena. Težko je prisojati tudi o učinkovitosti cepiv. Kaj pa v tistih, eh, kaj se pravzaprav dogaja v tistih državah, članicah, kjer cepiva niso obvezna? Tega ne vem, lahko pa povem, kaj se dogaja v Italiji. V Italiji imamo štiri uh, obvezna cepiva in petvalentno cepivo uh, vsebuje uh, tudi uh, dva cepiva, ki uh, sta uh, pravzaprav uh, prostovoljna. Torej, uh, je težko odločiti se za ta cepiva uh, ločeno to vodi v eh, dodatne stroške. In sicer v višini 840 milijon evrov na leto. Ali se lahko izognemo temu zapravljanju javnega denarja? In e, poleg tega se e, ponavlja, da e, je. Eh, škandal, eh, škandalov v primeru uporabe eh, cepiv izjemno malo, da pride zgolj do posamičnih nesreč. Ampak zanima me, dokolikšne mere so starši dejansko seznanjeni z stranskimi učinki cepiv in kako uh, skrbimo za neodvisnost znanstvenih študij, če pa vemo, da te znanstvene študije pravzaprav financirajo eh, podjetja, ki cepiva proizvajajo. Najlepša hvala, kar predvsej vprašanj, kaj ne. Pa začnimo z odgovori. Najlepša hvala za vaš interes in za vprašanja. Bom skušal na nje odgovoriti po vrstnem redu. Hvala za vprašanje, kako lahko Evropski parlament pomaga. Zagovarjanje cepiva kot eh, vrednote na področju javnega zdravja je seveda pomembno, ampak tudi na področju spremljanja cepljenja bi lahko Evropski parlament odigral neko logo. Potem pa so tu še določene pobude, s katerimi lahko dosežemo tiste bolj zapostavljene skupine javnosti. To so področja, kjer vidim neko logo parlamenta. Če odgovorim na vprašanje kolega, ki je govoril drugi, odprtost in pa transparentnost sta ključnega pomena. Z veseljem se lahko vrnem in celo popovdne ali cel dan govorim o tem, kaj počnemo v Grči in drugot, ampak prosili so me, da danes govorim o cepivih in zato bom govoril o tem lahko pa zasajem tudi razlagam o podpori Grči in pa drugim državam, ki pomoč potrebujejo. Tukaj gre za odprtost, transparentnost in tudi pozitivno znanost. Predvsej je tudi negativne, slabe znanosti. Na področju cepljenja imamo predvsej slabih znanstvenih podatkov. Zato moramo poskrbeti za dobre. Aluminij se pri izdelavi cepiv v bistvu uporablja že od samega začetka proizvodnje cepiv. To ni nič negativnega. Aluminij je pozitivna eh, snov, ki izboljša mm, moč, kakovost samega cepiva. Znanstveno dokazano je, da aluminij ne škodi ljudem. Potem vprašanje glede težav pri proizvodnici piva za slovski kašelj. To so predvsem praktični razlogi, če pravilno razumem celotno situacijo. Vprašali ste me tudi, kako lahko pomagamo pri eh, cepljenju tistih delov populacije, ki cepljenje ne doseže. Predvsem je tu ključnega pomena komunikacija. Če navedem primer, v Bulgariji so izvedli odličen pilotni projekt um, pri, za cepljenje uh, otrok Romov. Morda bi lahko ta primer vzeli kot neke vrste zgled in ga uporabili v drugih državah. Potem vprašanje, ali lahko primerjamo Eh, pokritost oziroma stopno cepljena in pa izbruh bolezni na drugi strani. Ja, lahko. Precej eh, zapleteni matematični modeli so pokazali, na kakšen način lahko s cepljenjem preprečimo širitev bolezni. To zatem je cela znanost. Zato ste tudi danes toliko krat slišali o raznih podatkih. Kolega je omenjal um, stopnjo cepljenosti um, za gripo, pa še druge podatke ste slišali. Torej, precej kakovostnih znanstvenih podatkov imamo, ki, s katerimi si pomagamo pri ugotavljanju, kako preprečiti um, eh, nalezljivo oziroma širitev bolezni. Mislim pa, da je vprašanje, kako doseči te stopne, nekaj posebnega, kar bi lahko obravnavali na ločenem dogodku. Slišal sem tudi vprašanje glede dolgih seznamov eh, neželenih učinkov cepiv. Ja, to je dejstvo, ampak to je tudi nekaj, o čemer moramo razpravljati, ko govorimo o cepivih. Zanimivo pa je, da se negativne posledice oziroma neželeni vzroki pri proizvodnji eh, enega cepiva včasih ne pojavljajo pri drugih. Če lahko tu navedem primer, nekoga, ki je alergičen na jajca. Ta oseba morda ne bo nujno alergična tudi na cepivo, ki bi vsebovalo mm, podobne beljakovine, kot pa so v jajcu. Bi pa besedo predal še kolegu, da odgovori na druga vprašanja. Najlepša hvala tudi z moje strani za vse mm, zanimive istočnice. Tudi jaz bi začel z vprašanjem gospe Kadenbach. Kaj lahko stvari Evropski parlament? Uh, Evropski parlament ima pomembno vlogo pri širjanju politik, pri promociji načina izvajanja, pri krepitvi dialoga z državami članicami. Zelo pomembno je, da ohranimo dostop, dostopnost cepiv. Pomembno je, da tudi um, o tem ne nehno govorimo, da je to prisotno v javnosti in tudi spremljamo vse situacije situacije, ki bi lahko postale problematične. Na ta način lahko potem zagotovimo ustrežno, ustrezno stopno cepljenosti populacije. Meni se ne zdi, da smo tu promovirali cepljenje na prekomeren način. Mi smo pač povedali, kakšen je naš pristop, znanstveni pristop. In zato bi samo podkrepil to, kar je povedal moj kolega o tem naše delo temelji na znanstvenih podatkih. Seveda lahko na spletu najdete številne teorije o tem, eh, kako cepljenje škodi in to bi veljalo tudi raziskati, ampak te stvari morajo temeljiti na znanstvenih podatkih. Če ne temeljijo na tem, potem jih ne smemo upoštevati. Večkrat smo že videli študije, raziskave, pa tudi uporabo v praksi, ki kažejo, da naprimer aluminij ali pa tudi živo srebro nista škodljiva za človeški organizem. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je pripravila študije o teh vprašanjih. To so študije, kjer sodelujejo visoko usposobljeni znanstveniki. To so najboljše možne študije, pripravljene v javnem interesu. In s temi študijami, študijami smo dokazali, da tudi nekatere m, mm, nasprotne trditve, teorije zarote, niso podprte z ustreznimi podatki. Mi potrebujemo več znanosti, več podatkov, ampak ne moremo storiti še več, kot pa stvari znanstveno dokazati. To je maksimum, to je zgornji prak. No, če grem naprej, vprašanje glede Ukrajine in pa sosednjih držav. Mislim, da je to pomembno vprašanje, ki ga je treba seveda spremljati. Najboljša zaščita je, da ljudi cepimo eh, s tistimi cepivi, ki so učinkovito oziroma dokazano učinkovita. S tem bomo preprečili širjenje bolezni. Seveda pa se morajo v Ukrajini držati teh smernic in se eh, cepiti ter sami s tem zaščititi. Glede vprašanja pomoči Grčiji, ne povem, da smo v zadnjih nekaj letih tesno sodelovali z grškimi kolegi pri izboljšanju njihovega zdravstvenega sistema in pri tem, da se čim več ljudi, tudi revnih, cepi. Seveda so to zelo zapletene stvari, ampak povem lahko, lahko samo tisto, kar vem o določenih projekcijah. Napredek v zadnjih letih je bil res izjemen. Čeprav celotna situacija, v kateri je Grče vpliva na dogajanje v zdravstvenem sektorju, tako da ne vem, ali bodo ti rezultati trajni ali ne, ampak upam, da bodo. Potem vprašanje mm, stopne cepljenja in pa širjenja bolezni. Še enkrat naj povem, da vemo, koliko ljudi, koliko populacije moramo cepiti, da se bolezen neha širiti. 75 odstotkov, kot e, znaša stopnja cepljenosti za gripo, je nekaj, je nekaj veste cilj, ki ga želimo doseči, merilo. Seveda govorimo pri drugih e, boleznih o višjih ciljih, 95 odstotkov in tako naprej, in tudi študije izvajamo na tem področju. Ne poznam pa nobenih učinkov ki bi bili povezani z uporabo večjih cepiv hkrati. Ne poznam kakšnih stranskih učinkov. Je treba pa o tem razmišljati. Tudi o stroških. Naprimer o stroških, ki bi nastali zaradi mm, epidemije encefalitisa, eh, do katerega bi prišlo po izbruhu influence B. to sta dve plati iste medalje, ki jo moramo preučiti in na ta način podati jasne podatke. Hvala. Najlepša hvala. Želim od naše komisije kaj dodati. Čisto na kratko, povsem lahko podprem kolega, ki sta dejala, kakšna bi bila lahko vloga parlamenta. Cepljenje je res v pristojnosti držav članic in države članice so tiste, ki morajo izvajati načrte na tem področju in potrebno dejansko cepiti ljudi. Uh, Evropski parlament lahko v teh državah odigra pomembno povezovalno ulogo. Prijeli smo predvsej pisnih vprašanj evropskih poslancev glede cepljenja, kar kaže, da je to vprašanje zelo prisotno v parlamentu. Evropski parlament govori predvsem o skupnih programih cepljenja in o morebitni Mm, usklajevalni ulogi komisije na tem področju, ampak to je v pristojnosti držav članic. One more biti dejavne. Parlament pa lahko tu odigra pomembno ulogo. No, potem vprašanje, da naj ne bi jemali komentarjev naših državljanov dovolj resno. Seveda je treba poštevati državljane. Ampak tu bi povedala, da rabimo podatke, ki temelijo na znanosti, na znanstvenih dognanjih. Več znanosti sta dejala kolega. Znanstvene dokaze potrebujemo, to je moj odgovor na to vprašanje. Kar zadeva Grčijo, smo tudi tu predvsej dejavni, tudi odbor za javno zdravje se ukvarja s morebitnimi novimi težavami na tem področju. Nedavno smo organizirali posvetovanje med štirimi državami, članicami, ki so pod največjim udarom Eh, migranskih tokov. Skušali smo nekako instrumente z področja javnega zdravja povezati z, z instrumenti z področja azila in na ta način nekako ustvariti dodatne sinergije med politikami, ki že obstajajo druge v okviru delovanja komisije. Naprimer, no, sodelovanje z direkcijo za notranje zadeve, ki nadzoruje sklade za azil. Potem vprašanje glede. Uh, vedno manjših zalog določenih cepiv. Tu smo v stiku s pristojnimi kolegi v agencijah in pa v direkciji um, za zdravje pri komisiji. Seveda pa moramo tukaj večkrat tudi vprašati predstavnike industrije, zakaj prihaja do takšnih težav. Včasih gre za težave zaradi javnih razpisov, včasih pa tudi zaradi težave v proizvodnji. Je pa delo na tem področju še v teku. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da lahko končamo s to točko. Še preden pa končamo s stankom, bi se vrnil na točko 17 na dnevnem redu. Pozabil sem namreč povedati, da smo elektronsko razposlali priporočila koordinatorjev, če ni kakšnih pripomb, nasprotovanj, potem bo jih bomo potrdili oziroma sprejeli. Naslednji sestanek našega odbora bo 22. junija. Takrat bomo imeli skupno javno predstavitev odbora Deve in e, našega odbora o strateških ciljih razvoja. Naslednji sestanek v Bruslu pa bo 25. junija zjutraj ob 9. Najlepša hvala, s tem lahko končamo z našima predvsej dolgima včerajšnjim in pa današnjim sestankom.